voljo na spletni strani. Od pristojni odbori so tudi podali priporočilo za sprejem sklepov posameznih odborov. Če politična skupina ali pa 40 poslancev ne bo temu nasprotovalo, potem bodo ti akti sprejeti. Tudi to najdete na spletni strani. Zadeve pa bodo objavljene seveda tudi v zapisniku današnje seje. V četrtek bo predsednik parlamenta